Hvala njej in tudi vsem ostalim. Hvala lepa, gospa Makavan. S tem je današnja razprava zaključena. Glasovanje pa bo jutri opovdan. S tem je jutri začnemo ob 8.30 in tako naprej. Dnevni red je na voljo na spletnih straneh parlamenta. Za danes pa smo končali lep večer.